Merci. Merci à la push-up brass band de Bruxelles. Hvala lepa godbi Push-up Brass Band. Najlepša hvala. Good afternoon everybody. Thank you for coming. Dobar dan vsem skupaj in hvala, da ste prišli v Evropski parlament. Lep pozdrav vsem torej. Dobrodošli. dobrodošli tudi vsi špansko govoreči in vsi drugi, ki ste tu v plenarni dvorani Evropskega parlamenta. Ja, tudi vsi italijani lepo pozdravljeni. Voglio salutare i sindaci di alcune città colpite dal terremoto. Um, vem, da imamo med nami tudi nekaj županov iz mest, ki jih je prizadel potres in povabili smo jih, da nam pokažejo, kako blizu se Evropa čuti z tistimi državljani, ki teh dneh trpijo bolj kot nekateri drugi v Evropi. Prezidente Questori, di organizzare. Zakaj sem se s eh, podpredsedniki in kvestori odločil, da bomo danes organizirali ta dan spomina in spremenili običajno plenarno zasedanje? v neke vrsto skupščine evropskih državljanov, zato ker ste zdaj vi na vrsti. Vi ste na vrsti, da spregovorite o tej dvorani. To je seveda simbolna gesta, vendar se mi zdi zelo pomembna, zdi se mi osebno zelo pomembna, kajti nažalost smo v težkem obdobju. Terorizem je še naprej velika težava. Videli smo, kaj se je pred le nekaj dnevi zgodilo v Orliju, nedovoljeno priseljevanje, gospodarska kriza. Številni mladi ne morejo najti zaposlitve, torej to obdobje je težavno. In zaradi tega se potem izgublja uh, zaupanje in vera v evropske ustanove in v Evropo nasploh. Mi pa si želimo v naslednjih dveh letih in pol In zahvaljujem se tukaj vsem članom parlamentov, ki so tukaj in ki mi skušajo pri tem pomagati. Skušamo in želimo si zmanjšati razdaljo med evropskimi ustanovami in evropskimi državljani. Uh, Želimo si, da bi vi, ki predstavljate pol milijarde evropskih državljanov, čutili, da ste vodilne osebnosti, glavni deležniki pri izbirah, ki jih moramo uh, izbrati, kajti najti moramo konkretne odgovore na vse te težave. Bolje vam moramo pojasniti in znati pojasniti, kaj počnemo. moramo se odpreti, ne pa, da se zapremo v veličastne stavbe ustanov tukaj v Bruslju. Prav je, da stopimo ven iz teh zgradb in se sestanemo z našimi državljani. Na današnji dan praznujemo 60. obletnico podpisa rimske pogodbe. To je pogodba, ki ki je pomagala oblikovati Evropo, v kateri danes živimo, seveda, ki ima tudi veliko pomankljivosti, vendar pa je to še vseeno Evropa, ki je vsem nam omogočila, da živimo v miru, da živimo v svobodi, svobodno in, in da imamo pravico svobodno potovati iz mesta v mesto. Smo edini del sveta, kjer ni smrtne kazni. Samo pogledajte, kaj se dogaja v bližnjih državah, kjer razmišljajo, da bi znova uvedli smrtno kazen. Vedno smo pravice državljanov postavljali na, prav, na vrh naših prednostnih nalog in prav zato smo vas danes povabili medce. Ne le da bi organizirali ta dogodek, temveč tudi zato, da bi lahko vsi razumeli, da se Evropa želi spremeniti, da se mi želimo spremeniti, želimo, da bi Evropa postala boljša. Brez te Evrope namreč um, potujemo brez cilja. Spremeniti se treba na bolje. Kajti uničevanje stvari samo zaradi tega, ker se te slabšajo, ni smiselno, eh, predstavlja preprosti vandalizem. Delovati moramo skupaj. Napočil je čas, da rešimo težave, s katerimi se spoprejemajo naši državljani. In vi boste danes govorili o tem, tako kot se o tem pogovarjamo mi. In videli boste, da ni vedno preprosto najti prave rešitve, pravnega, pravega ravnovesja. A danes ste zasedli mesta evropskih poslancev, zato, da bi predstavili svoje zamisli in ugotovili boste, kako, kakšen je občutek. Nihče ni mor, ne bo odzel besede in prav za to gre. Le malo drugih koncev sveta je, kjer je to mogoče. Obstajajo tudi konci sveta, kjer ljudem ni mar, kar menijo državljani. Lahko govorite slabo o nas, lahko govorite in poveste, kar vam leži na duši, če le spoštujete pravila um, te demokracije. Dobrodošli torej tukaj. Prva podpredsednica Evropskega parlamenta bo predsedovala razpravi, gre za gospo Merit McGuinness. Je zelo izkušena Irka. In Seveda boste govorili različne jezike, vendar pa delite isto identiteto. Pravkar ste poslušali uh, belgijsko skupino Push-up Brass Band, vendar zato, da bi jih razumeli, niste potrebovali uh, znanja jezika. Jeziki in kulture so tisti, ki nas družijo. Morali bi nas družiti, ne pa da nas ločujejo. V Rimu prav tako poteka slovesnost, ki po mojem mnenju ni bila namenjena zgolj podpisu nekega dokumenta. Tudi v Rimu poteka več slavi in upam, da bo to pravi zagon za Evropo. In ko se boste vrnili v svoja mesta v državah članicah Evropske unije, upam, da boste ljudem govorili o tem dnevu. Upam, da boste povedali ostalim, kakšne so bile vaše izkušnje In upam, da boste lahko rekli, da v demokratični skupnosti, kot je Evropska unija, ljudje lahko povedo, kar želijo in lahko počnejo, kar želijo. In 751 poslancev Evropskega parlamenta menijo, da ste prav tako pomembni, eh, čeprav je njihova naloga, da delajo eh, v vašem imenu. In oni so tisti, ki bodo morali najti odgovore na vprašanja, ki jih boste zastavili danes popovdne. Torej, preden predam stvari v roke gospe McGuinness, bi želel, da nekdo, ki sedi ob meni, se usede na moj sedež, tako da boste videli, kako lahko mladi brez težav predsedujejo velikim dogodkom. To izkazuje, kako močno jaz zaupam mladim. Tako da prosim, usedite se na moje mesto. Mademoiselle Presidente. Gospa predsedujoča. Merci, de nous hvala lepa, gospod predsednik, da ste nas sprijeli. Hvala, da podpirate evropske državljane in mladino. In eh, zdaj predajam besedo gospe Magines. Thank you. Um, Hvala. Naj samo rečem, da kar se mene tiče, lahko še vi naprej predsedujete, če želite. Uh, sicer pa bi se zahvalila vsem, pa tudi predsedniku Tajaniju za zelo topel in srčen govor, ko vas je pozdravil in govoril o naši skupni prihodnosti v Evropski uniji. Tako da hvala, gospod predsednik, in hvala za to, da ste prišli do te zamisli, da bi privedli in pripeljali državljane v parlament. Upam, da boste v tem danes popovdne uživali. Zelo eh, težko nalogam je bila zaupana, namreč to, da skrbim, da ne presežemo časovnih omejitev. Imeli bomo pet tem, ki so res zelo resne. Eh, brezposelnost mladih, globalizacija, Evropska unija 27, varnost in podnebne spremembe. Format je naslednji. Najprej bomo imeli uvodno izjavo za to, da sprožimo razpravo, potem bomo slišali tudi odzive poslancev, ki so z nami, kar je krasno, na to pa bomo odprli razpravo. Prosim, dvignite vsak svojo številko, tako da vidimo, da jo dejansko vsak ima. Zakaj je tako? uh, velika, zato ker imam očala in uh, moram pač biti sposobna prebrati vaše številke. Prosila pa bi vas, da ko dvignete svojo številko, prosim, ne prosite za besede vsi hkrati, kajti seveda vam je ne morem dodeliti sočasno, ampak zelo sem vesela, da vidim, ko vidim, da imate vsi svojo številko, tako da bo postopek lažji. Pod popovdne bo predvsej kratko in veliko govornikov imamo, ki bi želeli prispevati. Tako da kar začnimo. Prva tema je brezposobnost mladih in uh, izzivi za Evropo, da bi zagotovila priložnosti za zaposlitev, za vse. Tako da pravzaprav nimam kaj veliko dodati. Želela bi predati besedo. Um, Evropskemu uh, mladinskemu forumu in sicer Tini Hočevar, ki nas bo vse navdahnila. Izvolite. Hello everybody. Hvala in pozdravljeni vsi. Danes eh, govorim v imenu deset, na več deset milijonov mladih iz vse Evrope, ki pošiljajo eno sporočilo, da morate izvesti dve rešitvi, če želimo zagotoviti večjo zaposlenost mladih. Namreč prvič vključujoče. Eh, zaposlitvene ukrepe, narejene po meri, ki bodo podprli mlade in še dosegli najbolj ranljive skupine. To lahko dosežemo na tri načine. Z vključujočo schemo za jamstvo mladih, ki bo ciljala na mlade s posebnimi potrebami, imigrante, ženske, mla, matere in tako naprej. Tako da bo to enako dostopno za vse mlade. Um, vse na enem mestu, kar bo zagotavljalo, da bodo vsi mladi dobili storitve in usmerjanje na istem kraju in na ta način bo podprt prehod mladih na trg dela. In seveda ne morete zaključiti tega brez ključnih uh, akterjev. Močna udeležba mladinskih organizacij je bistvena, če želimo doseči najbolj ranljive skupine mladih, kajti mladinske organizacije imajo široke mreže, delajo na ravni uh, te, na terenu, delajo na, um, z mladimi iz dneva v dan, tako da lahko gradijo mostove med mladimi in uradi za delo. Druga rešitev so pošteni delovni pogoji, ne glede na vrsto zaposlitve. Kako lahko to dosežemo? Z naborom standardov o socialnih pravicah, ki bodo veljali za vse pogodbe, vključno s prekarnimi pogodbami in delo eh, v, eh, v gospodarstvu platform in drugih novih eh, oblikah. Treba je zagotoviti zaščito delavcev, pošteno plačilo in tudi obvezno prispevanje v pokojninske sklade. In ne nazadnje, enako plačilo za enako delo. In tukaj ne govorim samo o razlikih med spoloma, temveč tudi, da se odpravi diskriminacija na podlagi starosti pri plačah. Mislim, da je naš forum že pripravljen vam pomagati v tej smeri, tako da upam, da bomo po tej poti stopali skupaj v prihodnost, ki se začenja s tem trenutkom. Hvala. And And thank you for kickstarting our... Hvala vam, da ste začeli z današnjo razpravo, da ste jo odprli in takoj bom sedaj uh, dala besedo poslanki Steinbrück, Steinbrück iz uh, skupine Alde, da se odzove v dveh uh, minutah lahko zelo preprosto samo podpišem in se strinjam s tem, kar je Tina pravkar povedala. Tudi v Evropskem parlamentu se borimo eh, kot socialni demokrati pod vodstvom Džanija Pitele za dobra delovna mesta. Borimo se za boj proti brezposobnosti še zlasti med mladimi. Leta 2012 smo že um, dali evropsko jamstvo na evropsko agendo in veseli smo, da to že um, ima določene sodove. 9 milijonov evropskih mladih je medtem dobilo dostop do trga dela, tudi delovni standardi so nekaj, kar močno preučujemo. Mladi morajo biti seveda plačani, uh, neplačanih praktik ne podpiramo. Um, ki bi nadomeščala dobro plačena delovna mesta. To nam je zelo pomembno. Tudi kraje, vse na enem mestu so, tudi to podpiramo po dobrih zgledih. Imamo dobre primere v Evropi in Evropa ima tudi to možnost, da dobre primere iz nekaterih držav članic prenesti in izpostaviti tudi v tistih državah, kjer so morda težave tudi izobraževanje in eh, za poklic je zelo pomemben inštrument. Vsak mladi, ki zamudi vstop v ter, eh, trg dela, bo imel probleme skozi vse življenje. To nam kažejo izkušnje iz preteklosti. In načelo enaka plača za enako delo na enakem mestu bi vsekako rešil veliko problemov v vseh državah. Socialna konvergenca je nekaj, kar mora doživeti napredek, napredek tako da samo poudarjam to, kar je povedala eh, tretjina ima naš, našo podporo, našo podporo imajo vsi mladi v Evropski uniji, to je prednostna naloga naše politike. Hvala. Najlepša hvala. Preden dam besedo naslednji, naslednjemu kolegi oziroma kolegice, ne pozabite, da imate možnost zastaviti vprašanja. Če želite torej sodelovati v pogovoru, eh, dvignite svojo, eh, svojo številko In eh, nekaj vas bomo uvrstili na seznam, eh, torej lahko že zdaj nakažete, če želite govoriti. Zdaj pa dobi besedo gospa Lopez iz Konfederacije Nordijske levice. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedajoča. Najprej naj vas vse pozdravim na tem današnjem srečanju. Hvala. Eh, vsem mladim, da ste danes z nami. Upam, da imate občutek, da ste tu doma, kajti to je tudi vaš dom. V veliki meri se strinjam s komentarji naše poročevalke. Tudi mi smo prepričani, da je to področje, s katerim moramo prispevati. Potrebujemo pravične delovne pogoje, eh, pogoje, ki bodo zagotavljali ustrezna jamstva. Seveda idealno bi bilo, da bi imeli dovolj delovnih mest za vse, ki želijo delati. V moji skupini GUE NGL smo prepričani, da Ni dovolj, da imamo samo programe za jamstvo za mlade, čeprav so ti pomembni in jih cenimo, ampak da moramo prispevati tudi v obliki drugih politik, ki bodo bolj specifično prilagojene svetu, kjer se proizvodni modeli spreminjajo in se moramo mi tem spremembam prilagoditi. Pripričani smo, da politika vrčevanja ni delovala ni rešila problemov, s katerimi se soočamo in zato predlagamo vrsto alternativnih rešitev, s katerimi bi lahko rešili brezposobnost, zlasti brezposobnost mladih, eh, ter s katerimi bi lahko zagotovili kakovostna delovna mesta. Delamo na Evropskem socialnem stebru, to je ključnega pomena, poleg tega pa so tu še drugi programi, drugi vidiki, tem, pri tem imamo v mislih usposabljanje, Prednedavnim smo sprijeli tudi program EURES, to je prostovoljni program mobilnosti za mlade v Evropi in želimo tudi usklajevati eh, delo javnih agencij za delo ter eh, aktivne politike za poslovanje. Težava je tudi v tem, da so razlike med državami članicami zelo velike. Potrebno je standardizirati politike in skupaj delati v isti smeri. Hvala predsedujočem. Najlepša hvala. Sedaj pa govorniki. 247 je številka osebe, ki se je prva prijavila k besedi. Izvolite. Prosim, če ostanete. Eh, no, na ključe je, da to gospod zelo dobro poznam, ker prihaja z Irske. Res se nismo nič dogovorili. Eh, pozdravljena mora. Izvolite. Najlepša hvala, gospa podpredsednica. Evropski program eh, Lider za razvoj podeželja letos praznuje 20-letnico in to je bil verjetno prvi program, ki je pripeljal Evropo v neposreden stik s prebivalci podeželja. In eh, danes, ko smo v domu evropske demokracije, bi želela, da bi eh, parlament podprl ta program in zagotovil, da bodo tudi države članice zagotovile, da bo ta program še naprej del pristopa od spodaj na vzgor. Eh, program, ki bo v rokah nevladnih organizacij, lokalnih skupnosti, kajti to je program, ki koristi tako mladim kot starejšim po vsej Evropi. Najlepša hvala. Hvala. Zelo na kratko se bodo potem govorniki odzvali. 197 je naslednji govornik. Hola, soy Bernardo Ramos de España. Ime mi je Bernardo Ramos, prihajam iz Španije. Sem član evropskih federalistov. Najlepša hvala za to priložnost. Naj vam povem, kakšne so moje lastne izkušnje. Imam eh, diplomo, imam dva otroka, ki sta tudi diplomirala, pa vendarle ne uspeta najti dela. Veseli me, da vas zanima problem brezposelnosti med mladimi. Sem pa nekoliko razočaran, ko vidim, da da se poskušate tega lotevati tako, da zdravite simptome, namesto da bi se lotili vzrokov za to bolezen. V Evropskem parlamentu bi morali igrati vodilno vlogo v družbi, biti bi morali v prvi vrsti. In, eh, nimamo težav z ustvarjanjem bogatstva v svetu. Če pogledamo zgodovinsko, možnosti za ustvarjanje bogatstva nikoli niso bile tako dobre kot danes, tudi po zaslugi tehnološkega napredka, ampak potrebujemo nov socialno-ekonomski model. Model, ki ga imamo sedaj, ne deluje, ne ustvarja delovnih mest in smo na pragu radikalnih sprememb. Če želimo ali ne, bomo morali narediti korak naprej in morda bo to traumatična izkušnja. Ampak mislim, da je v veliki meri na vas, da predlagate nov socialno-ekonomski model, ki nam bo omogočil, da izidemo iz te situacije in da nam bo novi ustvarjalni svet uh, vsem prinašal koristi. Sicer bomo vsi trpeli. Hvala. Now, our next speaker. Hvala. 548 je številka naslednjega govornika. 548. I can't see. You've got to stand. Ah, thank you very much. Zdaj pa vas vidim. Številke so zelo koristne. Izvolite. Dve minuti imate. Lep pozdrav vsem, ime mi je Sedža Karamaca, prihajam iz Ferrare, ki je majhno mesto na uh, Siciliji. Danes govorimo o brezposobnosti mladih kot vseevropskem problemu. Eh, to drži, ampak vemo, da stvari niso eh, enako prisotne povsod. Težave na jugu so hujše kot na severu. In Ko govorimo o brezposobnosti mladih, je potrebno govoriti o razlogih za to in velika, tež, velika težava je brezposobnost v provincah. To so kraji, ki so precej oddaljeni od glavnih središč v državah in tu so težave še bistveno bolj zaostrene kot v velikih mestih. Mladi z province v veliko večji meri trpijo zaradi brezposobnosti. Kaj je torej s temi provincami? Kako se bomo tega lotili? To so območja, ki so ključnega pomena za Evropsko unijo. Ne moremo dovoliti, da kar izumrejo. Ampak zaenkrat so ta območja zelo zanemarjena in zavedati se moramo, da ni dovolj, da zgolj sedimo križem rok. Delovna mesta uh, bodo lahko podprla tudi preživetje teh provinc. Najlepša hvala. Zdaj pa številka 350. Izvolite. Lep pozdrav. Najprej naj se vam zahvalim, da ste nas eh, povabili. Sem Lorena Ramos, sem iz eh, eh, ženske fondacije in s kolegicami smo danes tu. Poskušamo zagotoviti eh, eh, izvedbo socialnih eh, in kulturnih projektov, ki bi doprinesli k dejanski enakosti med moškimi in ženskami. Pridevamo si za horizontalne politike za enakost spoloma na vseh področjih, s katerimi se ukvarjamo. Na ta način bomo zagotovili dejansko enakost med obema spoloma. Želimo vas opomniti, da čeprav se razkorak med plačami moških in žensk zmanjšuje, eh, pa so ravni brezposobnosti še vedno zelo visoke in bolj verjetno je, da bo brez dela ženska kot pa moški. Če ženske imajo delo, je to pogosto delo za krajši čas, eh, delo začasne narave in delo je tudi slabše plačano, kljub visoki ravni izobraženosti. Civilna družba in politiki morajo sodelovati pri reševanju teh težav. Eh, poleg tega pa želim izkoristiti eh, tudi to priložnost, da se odzovam na nedopustne komentarje polskega poslanca v zvezi z ženskami. No, eh, mislim, da zmagati v šahovski partiji ni tako težko in brez inteligence se nišče ne bo mogel soočiti z izzivi. Thank you. So, the topics there. Hvala. Torej, slišali smo prispevke na temo enakosti, razvoja podeželja, torej provinc. Omenjena je bila potreba po novem ekonomskem modelu. Gospod Steinrück, se lahko odzovete vsaj na nekatere od teh točk, kar precej jih je. Izvolite. Ja, zelo veliko za kratke dve minute. Ja, najlepša hvala. Zelo veliko za kratki dve minuti. Vsi programi, ki združujejo e, evropske državljane in jih približujejo Evropi, so zelo pomembni in Evropski parlament te programe podpira, med drugim tudi program LIDER. Ja, oče dveh mladeničev, ki sta zaključila univerzo, pa sta brez dela, ni izjema v Evropi in tega se zavedamo. Po mnenju socialdemokratov moramo eh, jamstvo za mlade razširiti tudi na starejše eh, brezposelne, ki eh, ne najdejo dela po končanem študiju. Seveda se je potrebno proti brezposobnosti vedno boriti na terenu, na kraju samem, z naložbami, z ustreznimi sredstvi in to velja tudi za podeželje, kjer je potrebno ustvarjati delovna mesta. Tam, kjer je visoka brezposobnost, je visoka tudi brezposobnost mladih in za nas je pomembno, da nobena regija v Evropi ne izkrvavi, da se nikjer ne bodo vsi ocelili. Zato moramo seveda zaključiti s politiko vrčevanja, potrebujemo naložbe na kraju samem, ki bodo okrepile gospodarstvo. Na ta način bomo lahko zagotovili nova delovna mesta. In to za vse, ne glede na to, ali gre za nekoga, ki je končal srednjo šolo ali pa univerzo. Tudi krepitev vloge žensk ter zaposlenosti eh, žensk je zelo pomembna. Eh, parlament se angažira ne samo v boju proti brezposobnosti in brezposobnosti mladih, ampak tudi na področju enakosti. Veliko žensk živi v negotovih pogojih, ker imajo negotovo delo in na to se osredotočamo ne samo na mednarodni dan e, žensk. E, res je, da so nekateri poslanci med nami taki, da imajo grozljive poglede na ženske, ampak ti na srečo niso v večini. Zauzemamo se za enakost med obema spoloma po vsej Evropi. Evropa je pravzaprav eh, nekako pionirsko delovala na tem področju in s tem bojem bomo nadaljevali. Hvala. Gospa Lopes, imate dve minuti, izvolite. Hvala lepa. Hvala vsem, ki ste se oglasili in prosim, da mi dovolite nekaj komentarjev. Programi, ti, ko so bili omenjeni, so pomembni in moramo z njimi nadaljevati. Tu imamo v mislih eh, jamstvo za mlade, obzorje 2020 in druge programe, ki so izredno pomembni. Ravno tako pa je pomembno tudi bolje prerasporejati evropski proračun. Res se moramo osredotočiti na ustvarjanje delovnih mest, zlasti kakovostnih in dostojnih delovnih mest za mlade. Kar zadeva komentarje gospoda Bernarda, se strinjam, da potrebujemo radikalno spremembo v politikah. Rekla sem že, da če ne bomo spremenili politik, ki jih oblikujemo, bomo zelo težko izšli iz te zelo resne krize in recesije. Če ne bomo oblikovali novih socialnih in ekonomskih politik, nam to ne bo uspelo. In pa za zaključek še dva kratka komentarja. Kar zadeva vprašanje enakosti in kar zadeva podeželje. Uh, Na podeželju je ključnega pomena, da zagotovimo, da ljudje tam ostanejo, da ostanejo na teh območjih. To je ključnega pomena in ravno zato je nujno potrebno, da imajo na voljo enake storitve kot v velikih mestih. To pa se doslej ne dogaja, eh, sploh ne v Južni Evropi. Ključno je, da imajo ljudje tudi na podeželju dostojne plače, od katerih lahko živijo. To pa pomeni, da je potrebno plačevati pravične cene za kmetijske proizvode in da ne sme prihajati do cenovnega dumpinga na račun velikih trgovcev, ki mlade izrinjajo z kmetijskih zemlišč. Ti morajo ostati na zemliščih in dostojno živeti. Obstaja velik primankljaj mladih v Južnji Evropi in vse več ljudi se tudi odseljuje. Tega se moramo lotiti. Najlepša hvala. Vem, da smo se zgolj dotaknili te zelo obsežne teme eh, in ni predvideno, da bi se tudi sama oglasila, ampak vendarle. Eh, očitno vas večina meni, da Evropa ne počne dovolj, kar zadeva brezposobnost mladih. Kdo misli, da Evropa počne dovolj? Dvignite številke. Zdaj pa tisti, ki mislite, da bi Evropa morala narediti več za, brezpos, za boj proti brezposobnosti mladih. Mislim, da je prav, da pokažete svoje nezadovoljstvo in da se mi kot poslanci na to odzovemo. Upam, da je kdo fotografiral tole zadnjo podobo, ker mislim, da je zelo uh, jasna. Dobro, zdaj pa gremo na naslednjo temo, ki je pogosto vzrok za delitve. Gre za globalizacijo. Globalizacija je bila pogosto zelo koristna, nimajo pa vsi občutka, da imajo od nje kaj koristi. Uh, Imeli bomo enak format kot prej. Najprej pa za uvod dobi besedo Analija Alonso iz Mednarodnega urada Oxfama. Najlepša hvala. Najprej naj vam zastavim vprašanje, da vas spodbudim k razmisleku. Ali veste, koliko ljudi je v Evropi ogroženih zaradi revščine? Če upoštevate, da je Evropa ena najbogatejših celin, kaj bi rekli, eden od desetih, dva od desetih, realnost je taka, da je skoraj eden od štirih državljanov uh, ogrožen zaradi revščine, torej skoraj 23 milijonov ljudi živi na rubu revščine. Istočasno pa je uh, Evropa eh, dom 324 milijarderjem. Uh, revščina in neenakost niste stvar pomankanja, ampak sta posledica političnih odločitev. Nekdani predsednik Obama je rekel, svet, v katerem en odstotek človeštva eh, nadzoruje več bogatstva kot ostali 99 odstotkov, ne bo nikoli stabilen. Globalizacija mora delovati v prid vsem, ne samo peščice. In če upoštevate, da osem najbogatejših ljudi ima v lasti toliko bogatstva kot polovica najrevnejšega prebivalstva sveta, potem je nekaj zgrešeno. Eh, mi poskušamo podpreti države v razvoju eh, in odpravi revščine. Ampak kako se boriti proti neenakostim? Pravične davčne politike so ena rešitev. Te prispevajo k boljši razporeditvi bogatstva, poleg tega pa morajo podjetja prispevati svoj delež in države na ta račun dobijo sredstva za plačevanje storitev. Evropska unija mora zagotoviti, da podjetja poročajo, kje ustvarjajo dobiček in da plačujejo davke. To je to znano poročanje za vsako državo posebej. In kako lahko še Evropa prispeva k temu, da bo globalizacija delovala? Na področju preseljevanja. Preseljevanje mora koristiti eh, tako eh, prišlekom kot državam gostiteljicam. Pomislite, da so eh, priseljenci poslali dvakrat toliko denarja v nekatere revne države, kot eh, so ga tam sami ustvarili. In ravno zato Oxfam poziva k k človeškemu gospodarstvu, kjer bodo ljudje v središču odločanja. Hvala. Our... Najlepša hvala. Zdaj pa k našim poslancem. Daniel Kaspari iz Evropske ljudske stranke je prvi, ki se bo odzval. Izvoli. Spoštovani državljani in državljanke, globalizacija je v teku in imamo možnost, da v globalizaciji sodelujemo ali pa jo pustimo ob strani. Trenutno je na svetu samo ena država, ki ne sodeluje v globalizaciji in to je Severna Koreja. In to, da gre ljudem tam tako slabo, je posledica nečloveškega diktatorja, pa tudi tega, da je država povsem ločena od ekonomskih tokov če želimo imeti koristi, moramo globalizacijo sooblikovati. In e, živimo v, v času, ko o zadevah, ki zadevajo našo domačo regijo, odločajo regionalni organi, v državah odločajo državni organi, v Evropi odločamo uh, o evropskih zadevah, nimamo pa vlade, ki bi vodila cel svet torej globalizacijo lahko usmerjajo in določajo najbogatejši, najhitrejši. Imamo pa tudi možnost, da smo mi tisti, ki oblikujemo globalizacijo in da kot mednarodna skupnost določamo pravila. In to je tisto, kar Evropska unija že vrsto let počne s svojimi partnerskimi eh, sporozumi, sporozumi o sodelovanju, te tudi trgovinskimi sporozumi. Evropska unija ima e, sporazume z več kot 100 državami po svetu. E, ravno pred nedavnim smo potrdili tudi sporazum s Kanado. In ravno zato je za nas zelo pomembno, govorim v imenu svoje poslanske skupine, ampak e, skoraj tretjino poslancev smo tudi najmočnejša skupina v parlamentu. Mi želimo mednarodne pogodbe, želimo pravna pravila, ki jih bo mogoče uveljavljati, ampak Eh, ni prav, da vedno govorimo samo o slabih številkah. Eh, kaj vse je globalizacija omogočila v Aziji, v Indiji? Veliko ljudi je uspelo iziti iz revščine. Tudi pri nas ima veliko ljudi koristi na račun nizkih cen, dobrih delovnih pogojev. In če bomo našli nek način, da bomo vsi koristili te prednosti, bomo na pravi poti. Najlepša hvala. Zdaj pa dajem besedo gospe Šake iz skupine ALDE, torej Zavezništva liberalcev in demokratov v Evropi. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Mislim, da je čudovita priložnost, da vas lahko toliko uh, pozdravim tukaj v naši dvorani. Pogoste tu Tu sicer ne slišimo glasbe, ampak uh, sem zelo uh, hvaležna, da ste nam jo pripeljali in da praznujemo, kaj vse smo dosegli v Evropi. Seveda nismo slepi za revščino in neenakost po svetu. Ključno je, da se tega zavedamo, ampak uh, Eh, moramo tudi eh, se zavedati in v večji meri ceniti, da ljudje v Evropi uživajo v najvišji kakovosti življenja. In res moramo razmišljati o tem, kako to ohraniti v hitro spreminjajočem se svetu. Kolega iz druge poslanske skupine je že omenil, da bo veliko eh, rasti ustvarjene izven Evropske unije. Uh, Ta gospodarska rast drugod je dobra, ker ljudem pomaga iziti iz revščine, dobra pa je tudi za nas. Je pa res, da moramo zagotoviti, da ne bo šlo za neko globalizacijo, kjer, eh, ki žene vse na vzdolj, da bi vedno iskali najnižje standarde in da bi velika podjetja zanimali samo največji dobički. Poskrbeti moramo, da imamo jasna pravila, ki bodo vodila našo trgovino in naložbe. Eh, izkoristiti moramo svojo gospodarsko težo in reči, da če želite uvažati Evropsko unijo in imeti dostop do naših potrošnikov, morate izpolnjevati določene standarde. Eh, prizadevamo si za boljšo zaščito okolja, varnosti hrane, pravic potrošnikov eh, in to počnemo z oblikovanjem globalnih pravil in z uveljavljanjem svoje gospodarske teže v svetu. Nam to vedno uspeva, žal ne. Vedno več je razprav o tem, kakšna bi morala biti v prihodnje trgovina in zelo me veseli, da je ta živahna razprava pripeljala eh, do idej o novi trgovinski politiki, ki bo še bolj temeljila na naših vrednotah. Gre za trgovino za vse, kot ji pravimo, in naš cilj ni, da se borimo proti globalizaciji kot taki, kajti kljub eh, vsem ambicijam je ne moremo ustaviti. Bolj pomembno je, da pozorno oblikujemo pravila, ki vodijo globalizacijo, da zagotovimo, da ta pravila temeljijo na vrednotah in da si prizadevamo za više standarde in manj nenakosti. Najlepša hvala hvala. Dva govornika sta že prosila za besedo. 424, prosim, izvolite. Goedemiddag, beste leden van het parlement. Goedemiddag. Dobrodan, spoštovani poslanci in poslanke. Sem Stefan Mehten ze Wilmars. Prihajam iz Antwerpna, urico severno od tu. Se opravičujemo. Če pustite mikrofon pri miru in stojite uh, ravno, vas bo zvok bolje ujel. Vem, da se vsi nagibamo k tem, da pridržimo mikrofon, ampak uh, je res boljši glas, če govorite tako. Torej, dobrodan, uh, eh, poslanke poslanci. Uh, Gospa eh, predsedujoča, sem Stefan Mehtan de Milvars in sem iz eh, um, Antwerpna, torej urico z vlakom od tu, sem tudi član Združenja eh, študenti za Evropo iz Antwerpna. To je del gibanja Stand Up for Europe, našega mednarodnega gibanja in zakaj, kaj bi želel vedeti danes. Torej 50 najbogatejših podjetij v Evropi. Evropi plačuje le 2 odstotka davkov efektivno. Kako lahko poskrbimo, da se bo uh, davek od dobička bolje harmoniziral po vsej Evropi. Mislim, da moramo to vsi skupaj storiti kot parlament, kot unija, kajti sicer se lahko zgodi, da se bodo uh, države začele med sabo boriti v prid bo velikih podjetij. Z naša gibanja, eh, ki sem jih že omenil, bi želela eh, slišati odgovore na to vprašanje. Hvala lepa. Najlepša hvala. Eh, veliko podpore za vaše vprašanje. 426 je naslednji, potem pa 104. Yes, 46. 426. Eh, ehm, Dobro dan, sem Ferran Borani, tudi jaz govorim v imenu gibanja Students for Europe Antwerp. Eh, tukaj imam par kolegov z sabo, ob sebi, torej to, kar je povedal prejšnji govornik, posem drži. Pa še to bi omenil, da trenutno se ustvarja vzdušje strahu, ki marsikoga ovira, da bi bil podjeten in sprejemal tveganja. Moje vprašanje je, kako bi lahko ta strah obrnili v več zaupanja, kar bi lahko prispevalo k večjemu podjetništvu in tudi k zdravemu gospodarstvu. Hvala hvala. 104. Izvolite. Lep pozdrav. Sem, sem Jean Lausignon, sem čisto enostaven evropski državljan. No, če se navezam na prejšnje vprašanje, imam tudi sam splošno vprašanje, kajti mislim, da eh, obstajajo vse evropska vprašanja in Evropa se zdi, da vedno zna povedati samo, morali bi, bi narediti to ali ono, nima pa dejanskega učinka na uh, samo odločanje držav članic. In moje vprašanje je vprašanje, ki ga redko slišimo v Evropi. Obstaja ogromna vrzel med tem, kar slišimo in med tem, kar se dogaja v realnosti. Želel bi slišati vaše mnenje o tem. Hvala lepa. 140. Izvolite. Eh, grazie, vicepresidente. Io penso. Hvala lepa, gospa podpredsednica. Sem Marico Bruki. Sem župan Terama v regiji Abruco in skupaj z drugimi župani sem tu. Eh, prihajamo iz osrednje Italije, ki jo je hudo prizadel potres, pa tudi vremenske ujme so povzročile ogromno škode. Govorimo o delovnih mestih, govorimo o varnosti, o odhajanju prebivalstva. Vse to doživljamo tudi pri nas. Smo v zelo težkem položaju, ker naši državljani zapuščajo naša mesta otroci zlasti, če ne odidejo, pravzaprav nimajo nobene priložnosti. Zato želimo prositi Evropo za pomoč. Evropa nam že pomaga, ampak želeli bi, da stori še več, da se nam še bolj približa. Kajti to, kar se je zgodilo pri nas, je zelo resno in ko gre za izredne dogodke, eh, to terja tudi izredne ukrepe. Obrnili smo se na vlado, obrnili smo se na regijo, zdaj pa se obračamo tudi na našo Evropo, kajti Evropa pripada tudi eh, državljanom iz Abrucov, iz Lacije in Umbrije. In prosimo Evropo naj prevzame skrbništvo nad temi območji. Eh, Potrebujemo pomoč in hvala predsedniku Tajanju, da nam je dal priložnost, da smo tu. Tu smo župani, ki se vsakodnevno borimo proti težavam, ki jih prinaša življenje v mestu po potresu. Nimamo šol, veliko mladih pa je, ki jih moramo izobraziti. In eh, tudi sicer je gospodarstvo na kolenih, podjetja propadajo in prosimo Evropo, da naredi nekaj več za naše območje. Well, Hvala, hvala, da ste tukaj. Vsi sočustvujemo z vami in z vašimi skupnostmi ter uh, eh, strpljenjem, ki ga preživljate in ne dvomim, da se bodo kolegi uh, odzvali. 159, eh, še peto vprašanje bomo dopustili. Izvolite. Ah, euh, bonjour à tous. Lep pozdrav vsem. Eh, nimam toliko vprašanja, kot, bi, kot imam poziv za gospoda Kasparja. Hvala, da ste nas sprejeli v zvezi z globalizacijo. Vsi vemo, da tako ali drugače sproža številna vprašanja, gospodarska, simbolna, kulturna, filozofska, vse mogoče. In stvari niso enoznačne. Eh, vse ima svoje dobre in slabe plati. In vsa ta vprašanja, ki pravzaprav mučijo v svetu, tudi do Bankoka in eh, celo Afriko, eh, torej, če ne, bo, če ne bomo spremljali globalizacije in je usmerjali na najbolj eh, brutalno pot, bomo vsi postali Severna Koreja. To sem slišal, eh, kajti edino, eh, edina država, ki ne sodeluje, je Severna Koreja. Eh, intelektualno gledano se mi zdi to taka trditev malo vprašljiva, ampak sam bi želel izpostaviti naslednje. Uh, Take besede bi lahko odvrnile številne evropejce od eh, Evrope. Eh, sam sem res pripričan evropejec, že odkar vem zase, jim je to zelo eh, pri srcu, ampak ko vidim, kaj počne Evropa s svojimi politiki, kadar vidim to vrstne, kadar slišim to vrstne besede, mi to pusti slab priokus in vrstne ne gre tu samo za eh, skrajno desnico, tudi na eh, levici je veliko ljudi, ki so izgubili navdušenje nad Evropsko unijo. Eh, in bodite pozorni, stvari se lahko zelo hitro obrnejo. Hvala. Zdaj pa dajem besedo našima poslancema kar precej vprašanj ste slišali v zvezi z davki, potem vprašanje o pomoči Italiji, italijanski regiji Abruzzo, pa solidarnost in tako naprej. Gospod Kaspar, izvolite. Ja, kar precej za dve minuti, kaj ne? No, točno to, kar ste dejali, ravno kar je največja težava. Vedno imamo na voljo samo dve minuti. To je največji problem. Ko gre z vprašanje davčne pravičnosti v Evropski uniji. Je to nekaj, eh, s čemer se ukvarja večina političnih skupin v Evropskem parlamentu. In veliko ljudi je nezadovoljnih, ker nam ne uspe rešiti te težave. Tu v Evropskem parlamentu bi najverjetneje lahko oblikovali večino za to, da se te stvari odpravi, ampak države članice nam ne dajo pristojnosti za to, kajte davčne politike so v izključni pristojnosti držav članic In zato tega mi ne moremo odpraviti. To se ne nehno ponavlja. Državljani vedno menijo, da je odgovornost za to na strani Evropske unije, ampak države članice nam ne dajo pristojnosti za reševanje teh težav, tega ne moremo storiti, zato so državljani nezadovoljni z nami, nezadovoljni z Evropsko unijo in to je nepošteno, to je treba spremeniti. Zato si želim da bi lahko o tem odprto razpravljali. Odprto razpravljali o tem, zakaj bo pristojna Evropska unija v prihodnje in zakaj ne. In menim, da je davčni sistem nekaj, kar bi morala imeti Evropska unija v svojih rokah. Potem drugo vprašanje. Pomo pomoč regijem, ki jih je prizadela ali so jih prizadele katastrofe, ravne nesreče. Tu imamo nekaj pristojnosti. Menim pa, da bi morali storiti še več je treba biti pa odkrit in povedati, da vsega pač ne moremo rešiti. Nekaj stvari lahko rešimo tudi v samih regijah, pri nas doma. In zdi se mi, da včasih Evropski uniji pripisujemo preveč ali preveč sposobnosti ali smo preveč optimistični. Ampak še vedno so države članice tiste in pa regije v državah članicah tiste, ki lahko storijo največ v primeru naravnih nesreč. Seveda pa mora Evropska unija bolj pomagati ljudem, ki so se znašli v težavah zaradi tega. Na voljo nimam dovolj časa, da bi odgovoril na vse, kar je bilo zastavljeno, ampak naprimer vprašanje, zakaj se toliko ljudi obrača stran od Evrope. To zaznavam tudi sam. Jaz lahko govorim samo za Nemčijo. In v Nemčiji eh, vem, katera politična stranka se zazema zakaj in kaj se na koncu z tega izcimi. Na evropski ravni pa v medijih vsaj v nemških medijih, vedno berem, da je Evropa odločila o tem in o onem. Nikoli pa mediji ne govorijo o tem, kdo je bil proti čemu v Evropski uniji. Nikoli ne govorijo o tem, da se v parlamentu pogovarjamo, razpravljamo o različnih zadevah, da imamo različne poglede, da različno glasujemo. In evropski državljani pač ne vedo, kdo je kriv za morebitna, morebitne glasove proti ali morebitne um, prepreke. To je treba povedati državljanom in s tem tudi celotno evropsko politiko narediti bolj zanimivo in tudi bolj dostopno. Hvala. Hvala. Pa še gospa, gospa Šake. Najlepša hvala, gospa predsedojoča. Hvala vsem za zelo dobro zastavljena vprašanja. Predvsej zadev je na programu. Nepošteni davčni sistem oziroma nepošten sistem obdavčitve podjetij je nekaj, kar bi lahko rešili na evropski ravni. To bi lahko storili, če bi imeli sistem, kjer bi vsa eh, pravila veljala za vse na enak način. Ampak opažamo, da države članice še vedno tekmujejo med seboj in skušajo k svoje države privabiti podjetja, jim namenjajo niže stopne obdočitve, včasih celo preferenčne pogoje. Komisarka Vestagarjeva, ki je v Evropski komisiji pristop, eh, pristojna eh, za to področje, trenutno preučuje um, pogodbe, kot so bili, naprimer, pogodbe med Apple in Irsko in skuša ugotoviti, ali so uh, v uh, skladu z evropsko zakonodajo ali ne. To je eno od vprašanj, ki jih bi morali še bolj podrobno obravnavati. Potem vprašanje je, kako še naprej spodbujati podjetništvo. Sama sem progresivna liberalka in menim, da je to eno od pomembnejših vprašanj. Naj navedem primer. Uh, veliko stvari je še treba postoriti, ampak ko gre za digitalni skupni trg, skušamo storiti ravno to. Obstaja ogromno možnosti za nova delovna mesta, naprimer v eh, digitalnih podjetjih, še vedno pa obstaja preveč ovir na skupnem trgu, naprimer, ko gre za avtorske pravice, za DDV ali zaščito potrošnikov in zato tega ne morejo storiti. Uh, Želimo si, da bi lahko ta podjetja dosegla tudi svoje stranke v drugih državah članica, zato je treba ustvariti digitalni skupni trg, ne samo analognega. Slišali smo tudi vprašanje o potresu. Potres je ena od tistih naravnih nesreč, ki eh, predvsej ljudi zelo prizadane. Ogromno mm, takšnih eh, pojavov se dogaja v Evropski uniji in prepričan sem, da eh, je tudi gospod Tajani vedno na tekočem, ko gre za dogajanje v Italiji. Tako da brez skrbi. Mislim, da mi je zmanjkalo časa, gospa predsedujoča, ampak vseeno bi še nekaj povedala. Potrebujemo več politične volje, tudi na ravni držav članic in pritegniti ljudi k dogajanju. Za me ne gre toliko za vprašanje, ali počnemo pravilne stvari ali ne. Gre za to, da moramo eh, pritegniti k razpravi več ljudi, ko govorimo naprimer o skupni kmetijski politiki, o skupni obramni politiki ali o drugih zanimivih temah. Tako da predlagam, da nehamo ne nehno govoriti samo o Evropi na splošno, ampak začnemo z javnimi, um, konkretnimi razpravami o konkretnih zadevah. Tu vidim, da si ljudje uh, tega res želijo in mislim, da je to prava pot naprej. Hvala. Thank you very much. Uh... Najlepša hvala obema in hvala vsem, ki so spregovorili v tej razpravi. Tako, tretja točka na našem dnevnem redu je Evropska unija 27 držav članic. Kot veste, se je Združeno kraljestvo odločilo, da zapusti Evropsko unijo in ta postopek se bo vsaj začel prihodnji teden. Kako pa je z 27 terico? Selin Geisman, ki je podpredsednica in eh, mednarodna uradnica organizacije Young Europeans France, mladih evropejcev Francije, bo spregovorila o Evropski uniji 27 držav članic. Izvolite. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, Monsieur le Président du Parlement. Gospod predsednik Evropskega parlamenta, gospa podpredsednica, gospe in gospodje poslanci, predstavniki civilne družbe, kaj vam pravi vaš občutek v zvezi z letom 2017? Sama sem predvsej žalostna, žalostna zaradi Britancev, ki so zapustili Evropsko unijo proti svoji volji, kajti velika večina mladih je zglasovala za to, da bi Britanija ostala. In naša generacija je tista, ki bo najbolj čutila posledice Brexita. Pri podporniki Brexita so na ta način spodkopali eh, prihodnost naše generacije in eh, to je pravzaprav smrtna sodba za mlade. Ključno je, da mladi ter uh, državljani Evrope imajo vero v Evropsko unijo, da verjamejo v Evropski projekt. Danes žal ta vera ne obstaja in v Franciji to vidimo povsod. Državljani ne verjamejo v evropske institucije. Ključno je, da to spremenimo in naša naloga je, da damo duh evropski demokraciji. Eh, zlasti Evropski parlament mora izkoristiti vsa sredstva, da pridobi zanimanje milijonov ljudi, ki jih zastopa. Potrebujemo dejansko evropsko politiko, ki bo sposobna reševati krize, s katerimi se soočamo. Če bodo euroskeptična in ksenofobna eh, gibanja prevladala, eh, oziroma eh, vodila razpravo, se jim moramo zoprstaviti s še večjo silo in jih prepričati, da so na napačni poti. Pred dnevi smo v Franciji organizirali dogodek, ko je vrsta ljudi več dni razmišljala o tem, kako zapisati novo ustavo v 12 poglavjih naša generacija eh, želi podati konstruktivne predloge za našo skupno prihodnost. Želimo bolj enotno, bolj demokratično in bolj povezano Evropo. Če date besedo mladim, s tem stavite na močnejšo novo Evropo. Skupaj si prizadevamo za tako Evropo in ne za Evropo, ki nam jo vsiljujejo. Najlepša hvala. Zdaj pa sledi ta prispevka naših poslancev, dveh poslancev. Gospod Kastaldo je prvi, izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani prijatelji, spoštovani kolegi. Evropska unija je, oziroma so njeni državljani. Nekaj težav z mikrofonom, kot kažem. Ja, zdaj deluje, končno. Torej še enkrat, hvala gospod predsedujoča, kolegi, prijatelji. Evropska unija so njeni državljani in dogodki, kot je današnji, so zelo pomembni. Skupaj odločamo o skupni prihodnosti. Britanci so glasovali o tem, da želijo zapustiti Evropsko unijo, kar je eden od največjih izzivov od njene ustanovitve. In dejanskost se bo morala prilagoditi načrtom, v bistvu pa je ravno obratno. Gre za priložnost, ki jo moramo izkoristiti, kajti Britanci so izkazali svoje nezadovoljstvo nad eh, nedelujočo Evropo. Pokazali so, da so nezadovoljni nad tem, kako deluje Evropska unija in zato moramo mi najti odgovor temu. Evropski projekt je bil zasnovan, ker smo želeli zagotoviti prebivalcem Evrope mir in stabilnost. Danes pa ravno ta politika evropske državljane obsoja na revščino. Evropska unija izvaja politike, ki povečujejo neenakosti v državah članicah in med državami članicami samimi. Brez spremembe Evropske unije ne bomo mogli spraviti nazaj na pravo pot. Treba je najti instrumente in rešitve, ki bodo pomagali državljanom. Socialna in pravična Evropa je možna samo če bomo imeli polno zaposlitev in pa napredek, social, družbeni napredek, kot je to že zapisano v sami pogodbi. Potrebujemo tudi um, dejansko demokracijo. Dokument, ki ga je pripravil gospod Juncker, pa ni dober, kaj ti vsebuje sicer načrte, ki pa ne bodo delovali. Brexit bi lahko bil prva domina, ki bo podrla vse v vrsti zmanjkuje nam časa. Vsi vemo, kakšna je naša moralna dožnost, da storimo vse, da se temu izognemo. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Pozabila sem povedati, da gospod Kastaldo zastopa skupino Evrope in neposredne demokracije, EFDD. Zdaj pa gospa Rodriguez, ki zastopa eh, skupino socialistov v tem parlamentu. Pozdravljena sin, pozdravljena v Evropskem parlamentu. Prisluhnili smo ti z velikim veseljem in eh, dobro sem si zapomnila sporočilo, ki ste ga eh, predali z velikim dogodkom, ki ste ga organizirali pri vas. Zdaj bom nadaljevala v angleščini in dejala, da imate pravo sporočilo za prihodnost Evropske unije. Gre za sporočilo, ki bi ga morali potrditi v Rimu, ko se tam sestanemo 25. marca. Jasno bi morali povedati, da rabimo nov načrt za prihodnost. Na kocki sta mir in stabilnost. Pa tudi, kar je morda najpomembnejše, naš način življenja, naša pravica do sreče. Mladi ste tisti, ki lahko to spremenite in to morate spremeniti. 60 let po podpisu rimske pogodbe vidimo, da Evropska unija ne more biti samo trg. Ne, Evropska unija mora biti celovita skupnost, gospodarska, politična, družbena, kulturna. Vse mora temeljiti na demokratičnem pristopu. In draga Selin, vem, da veste, da je pogoj za to tudi, da državljani Evropske unije postanejo polnopravni, polnopravni državljani. To je tudi vaše sporočilo. Seveda pa moramo z ustreznimi argumenti o tem prepričati tudi vse ostale. Zakaj potrebujemo Evropo? Zato, ker nam lahko gre veliko boljše, če ostanemo skupaj bolje se lahko borimo proti podnebnim spremembam, bolje lahko, se lahko odrežemo pri ustvarjanju novih delovnih mest, bolje lahko so ustvarjamo digitalno revolucijo. Ne želimo si razkoraka med mladimi in starejšimi. Evropa lahko ustvari tista delovna mesta, ki si jih želite, ki jih potrebujete za ustrezno prihodnost. In to je glas, ki ga moramo uh, ki, mora, ki ga morajo slišati vsi. Upam, da se bo tudi zgodilo in hvala, ker ste prišli danes sem. Najlepša hvala. Nekaj težav bom imela. Lahko spustite številke. Zdaj je največ ljudi izkazalo, izkazalo interes za um, govorš. 609, 609 je prvi ali prva, ki je na vrsti. 609 oziroma 690, pardon. Izvolite. Dobro dan, sem Julian Šulc, prihajam iz kraja Vrzeln v Nemčiji. Star sem 17 in v Nemčiji bom lahko letos prvič volil na volitvah. Povedal bi, da je moja generacija tista, ki mora Evropo peljati naprej, ki bo nosila odgovornost za Evropo prihodnosti. In želel sem povedati, da se mi zdi zelo pomembno, da da mlade, ki so stare toliko kot sam, jaz sam, pritegnete k soodločanju o prihodnosti Evropske unije. Samo tako bomo lahko eh, še naprej zagotavljali ustrezno sodelovanje v vseh demokratičnih postopkih. Pri glasovanju v Brexitu smo lahko videli, da ogromno mladih sploh ni šlo na referendum, da niso glasovali in to je treba spremeniti. To je razlog, za, da, eh, zakaj je treba mlade spet pritegniti k Evropski uniji, zakaj jim je treba Evropsko unijo približati. Mlade treba tudi politično izobraziti in pa jim približati vse politike, ki bodo Evropsko unijo peljali v prihodnost. Hvala. Hvala. 321 je naslednji ali naslednja. 321. veste, kdo ste, kaj ne? Izvolite. Je tudi. Lepo zdrav sem, ime mi je An in sem študentka na univerzi v Maastrichtu in sem eh, članica združenja Stand Up. Da bi bile države članice zavezane evropskemu projektu, moramo vsi čutiti koristi tega projekta zlasti v obliki različnih svoboščin, ki jih imajo evropski državljani. Evropa je preveč oddaljena od svojih državljanov, kajti eh, ni dovolj eh, pobud, ki bi eh, razvile evropsko zavest. Kako eh, evropejce prepričati, da potrebujemo več Evrope? kako prekiniti ta mehurček oziroma razbiti ta mehurček, v katerem se zdi, da delujejo evropske institucije. Hvala. Najlepša hvala in čestitke kolegom, ki so poskrbeli za to, da bo fotografija še lepša. Ponovadi te stvari niso dovoljene v plenarni dvorani, ampak danes bomo naredili izjemo. Tako, zdaj pa 809, 809, čisto zadaj sedite. Izvolite. Dober dan, sem Laura Hrn, tudi jaz prihajam iz Vrzelna. Danes govorimo o tem, kako skupaj ustvariti boljšo prihodnost, kako najti skupne rešitve. Mislim, da lahko ali pa moramo predvsem na področju vprašanja eh, migracij najti boljše rešitve, Nemčija je sprejela veliko beguncev in zdi se mi, da je politika gospe Merkel na tem področju bila dobra. Morali pa bi k temu pritegniti tudi druge države, naprimer Polsko in ostale. Samo tako lahko ustvarimo skupno evropsko migracijsko politiko. Hvala, to je bilo vse. Hvala. Zdaj pa še zadnji govornik, šest nič devet, šeststo devet. Govornik ali govornica, izvolite. Najlepša hvala, Sonja Halasel, ki prav tako predstavljam eh, mlade evropske federaliste. Nekateri so dejali, da bo zaradi brexita Evropska unija končno lahko šla naprej in bo bolj vključujoča, kajti v njej ne bo več države, ki ni želela sodelovati pri poglabljanju eh, povezovanja med državami. Ampak ali je to res? Evropska unija je temeljila na praktičnih zadevah, na gospodarskem sodelovanju ali pa na varnosti. Ampak pozabili smo, da je Evropska unija v prvi vrsti politični projekt, ki temelji na solidarnosti, na miru in pa na enotnosti. Zato vas sprašujem, kako lahko Evropsko unijo okrepimo, čeprav bo kmalo to samo še Evropska unija 27. Hvala. Najlepša hvala. Tako, zdaj pa predajem besedo kolegoma. Gospa Rodriguez, dajem vam besedo. Morda najprej odgovorite na zadnje vprašanje. Kako ukrepiti Evropsko unijo? Najlepša hvala. Osredotočila se bom na splošno vprašanje povezano s to razpravo. Torej, kako lahko zopet oživimo navdušenje nad Evropo? Naj vam povem nekaj, torej nekaj lastnih izkušenj. O izkušnji, ki sega nazaj v čas pred programom Erasmus, v čas študijskih izmenjav, ki so spremenile moje življenje. Prepričan sem, da je marsikdo med vami že um, izkusil to izkušnjo in da je prav tako tudi vam, oziroma da je tudi vam spremenila življenja. Mislim, da bi morali zbrati precej več izkušenj, delati drug z drugim, se učiti drug z drugim, pri prvi zaposlitvi morda, se preseliti v kakšno drugo mesto v Evropski uniji, delati skupaj, naprimer na področju umetnosti ali pa znanosti, delati skupaj na področju humanitarnih zadev ne bom pozabila, kako je bilo v času vrhunca eh, migranske krize, ko smo lahko videli, da se milijone mladih bori za te ljudi, da skušajo najti ustrezen odgovor na to problematiko. Tem ljudem je treba pomagati in tudi omogočiti, da sami zaživijo v novi državi, v novi domovini. In če bomo lahko kot evropejci sodelovali na vseh teh področjih, bomo lahko to navdušenje nad Evropsko unijo razširili tudi na vse ostale, ki jih še ni dosegla. Gre za novo obliko demokracije in tudi dogodki, kot so današnji, k temu pripomorejo. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj pa gospod Castaldo. Hvala, gospod predsedujoča. Govoril bom z nekaj besedami v francoščini, ker se imam za otroka generacije Erasmusa. Deloma sem tudi sam študiral v Franciji, zdaj pa nadaljujem v svojem maternem jeziku. Odgovoril bi na prvo vprašanje, kako mlade res pritegniti k sodelovanju. Če si želimo to doseči, potem morajo mladi sodelovati v politiki, v političnih procesih že od samega začetka, od malih nog, tako rekoč. Ampak dati moramo na voljo tudi ustrezna orodje za to, naprimer tehnologijo, s katero bodo lahko ali s pomočjo katere bodo lahko sodelovali v politiki. To bi torej bil prvi korak, kako ustvariti politično zavest, pa tudi demokratično zavest. Evropa bi morala to storiti. Gre za pobude, ki so, po mojem mnenju, lahko zelo učinkovite in bi lahko delovale. Predvsej stvari se na poti od najvišje ravni, torej od evropske ravni do državljanov, izgubi. Zato je treba biti kar se da dosleden. Treba je zagotoviti, da se bodo ljudje lahko pravilno odločali, da bodo vedeli, kaj so prednosti Evropske unije. Kako bi bilo, če Evropske unije ne bi bilo, naprimer. Predvsej pa bi morali tudi posvetiti pozornosti socialni razsežnosti. V preteklosti se to ni dogajalo, ampak vemo, da lahko tu storimo več, kot smo do zdaj. Če se ne bomo zauzeli za to, bodo vse stvari ostale samo mrtve črke na papirju, samo lepe besede in ljudje bodo to opazili. Več moramo storiti. Poskrbeti moramo za boljšo integracijo in ne samo izvajati določenih politik, naprimer vrčevalnih politik, ki so koristne samo za določen krok korporacij ali pa držav. Nekatere države so nehale izvajati uh, ukrepe, ki smo jih kot Evropski parlament izpostavili kot nepoštene. Ampak druge države pa se sploh ne ozirajo na to. Tu so dvojni standardi in to je nepošteno. Uh, Večjo politično voljo moramo zbrati, zato da se te odločitve, ki jih sprejme v Evropskem parlamentu, začnejo tudi izvajati. Mislim, da se bolj borimo proti simptomom eh, za probleme, kot pa proti samim problemom. Hvala. Najlepša hvala in hvala tudi vsem, ki ste sodelovali v tej razpravi. Tako gremo na naslednjo temo, varnost, zaščita državljanov v turbulentnih časih. Mislim, da mi ni treba ponavljati, eh, kaj se je s tem povezano in kaj je danes aktualno. Tako da bom kar predal. Eh, pardon, predala besedo govorniku, ki bo začel uh, s to razpravo. Gospod Rajan Basra, ki je raziskovalec na Univerzi King's College v Londonu. Izvolite. Najlepša hvala. Pred letom dni, 22. marca 2016, so napadi v Bruslju pokazali, da je povezava med uh, kriminalom in terorizmom dejanska. Brata Elba Kravi, ki sta se razstrelila na bruselskem letališču in bruselski podzemni železnici, sta imela kar pisano kartoteko. Dolgo časa sta bila mm, dejavna v kriminalnih vodah, potem pa sta se radikalizirala in zagrešila teroristično dejanje. Temu smo priča posod po Evropi in opažamo, da se meja med radikalizacijo in turizmom nenehno briše. Ogromno mladih eh, teroristov je prišlo, eh, oziroma je šlo najprej v Sirijo, se tam radikaliziralo in prišlo nazaj. Ampak opazili smo tudi, da je precej teh mladih že zagrešilo kakšno kaznivo dejanje tudi pred tem. To je dejanska težava. Prav tako ti mladi večkrat uživajo droge in potem um, trdijo, da so del svete vojne proti Zahodu. To smo opazili tako pri napadalcu v Berlinu, kot tudi nedavno na pariškem letališču Orli najti moramo načine, kako se odzvati na te probleme. In ponavadi se odzivi na to vprašanje gibljajo predvsem v smer izmenjave informacij ali v države članice sami ali med državami članicami. To je sicer super, ampak če želimo, da bo naše sodelovanje uspešno, si moramo najprej zaupati. Zato bi Evropska unija morala ustanoviti in okrepiti vse mreže, v katerih bi sodelovali uradniki ali pa tisti, ki se, tem, ki se z bojem proti terorizmu ukvarjajo v praksi. Morali bi morda sedeti v isti dvorani in ne nekno delati na tem, kako Evrope, eh, Evropejce zaščititi pred to grožnjo. Hvala. No, v prejšnjem krogu razprave je bilo kar precej kandidatov, ki so želeli spregovoriti, zdaj pa vas ni toliko. Lahko spustite številke, smo si zapisali, kdo želi govoriti in prehajamo k našima poslancema. Najprej Roberta Mecola iz Evropske ljudske stranke. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Marsikdo med nami ima Bruselj za drugi dom in vsi eh, mi nikoli ne bomo pozabili strahu in pa panike, ki je zavladala lani in pa tudi skrbi za vse žrtve terorističnih napadov lani v Bruslju. Ampak v mestnem času se je panika prevelila v skrb in sprašujemo se, kako lahko preprečimo še več napadov in kako lahko preprečimo radikalizacijo, s katero se sooča vse več evropskih družb. Če moje mateške sodržavljane vprašam, kaj je za njih najpomembnejše, bi mi verjetno odgovorili, da želijo uživati temeljne pravice, varnost, da lahko počnejo stvari, ki so jih vedno počeli in da lahko življenje živijo tako kot do zdaj. V tem parlamentu smo zelo trdo delali, ker smo želeli pospešiti evropska pravila za izmenjavo informacij. Informacije, primer, o potnikih, ki prihajajo in odhajajo iz Evropske unije sistem PNR, naprimer, potem sistematično preverjanje vseh, ki prihajajo Evropsko unijo na mejah, informacijski sistemi, um, odkrivanje načinov financiranja terorističnih dejavnosti in pa način oziroma sistem podpore uh, žrtev terorizma in pa svojcev žrtev terorizma. Terorizem lahko zaznamuje žrtve in pa njihove svojce za več let. Uh, morda več generacij. In pomagati moramo tistim, ki so izgubili življenje, oziroma svojcem tistih, ki so izgubili življenje ali ki so bili poškodovani v terorističnih napadih. Ampak to ni dovolj, še več moramo storiti, izmenjevati si informacije, posodobiti naše informacijske sisteme, kajti preprečevanje in pregon kaznjivih dejanj mora biti, morata biti veliko bolj učinkovita. To pa lahko storimo samo, če bo tudi eh, ustvarjena vseevropska kartoteka um, ljudi, ki so zagrešili kazniva dejanja. Tudi vrzeli, kot tiste, ki so se pokazali pri napadalcu v Berlinu, ki je imel kar 14 identitet, 14 osebnih izkaznic, morajo biti prikrite. Prav tako pa moramo sodelovati s tretjimi državami na tem področju. Tudi boj proti turizmu moramo ukrepiti in mislim, da smo že na pravi poti. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj pa Monika Makovej iz skupine evropskih konzervativcev in reformistov. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedajoča, in lepo zdrav vsem. Najprej bom kar neposredno odgovorila na vprašanje Rajana glede sodelovanja. Ja, države članice sodelujejo med seboj, ko gre za izmenjavo informacij in pa obveščevalnih podatkov. To je najpomembnejše, tega do zdaj ni bilo in s tem um, bi tudi lahko preprečili uh, grozljive teroristične napade. Ustvarjamo tudi nove podatkovne baze, naprimer o vizumih, Eurodac, potem šengenski informacijski sistem, Interpolov eh, sistem, ko gre za ukradene ali ponarejene dokumente in tako naprej. Ampak vse do napadov lani so bile te podatkovne baze recimo temu na pol prazne, kajte države članice jih niso napolnile z informacijami. Države članice ponavadi želijo te informacije ohraniti zase. Informacije, naprimer, o kazenskem pregonu, obveščevalne podatke, naprimer. Vsega tega ne želijo deliti z drugimi, ker jim morda ne zaupajo ali pa iz drugih razlogov. To pa se mora spremeniti. Europol, ki je Evropska agencija, prejema informacije od držav članic in od tega napada v Bruslju lani je Europol zbral že 8 milijonov uh, informacij, kosov informacij. Seveda pa so te informacije včasih nepopolne. Morajo biti popolne, kajti samo to lahko, lahko um, policijski organi in ostali organi pregona preprečijo teroristom, da se naprimer, naprimer potujejo iz Belgije v Francijo ali Nemčije v Francijo, uh, da zapuščajo Evropsko unijo, grejo morda v Sirijo in pridejo nazaj, morda s posebno novo identiteto. Tu so potem še prstni otisi, pa fotografije obrazov teh oseb, ki jih je treba eh, oduzeti oziroma napraviti ob vstopu v Evropsko unijo. Nekateri sicer pravijo, da prstni vtisi niso najboljši način, kako ugotoviti eh, identiteto posamezne osebe, ker so lahko ali poškodovani ali prirejeni. Zato naj bi se zdaj začel upravljati odtis šarenice. Torej, sodelovanje je najpomembnejše in države članice morajo to razumeti. Če ne bodo, potem ne bomo varni. Nihče ne bo varen vsi v tem Evropskem parlamentu prihajamo iz različnih držav. In tako kot mi sodelujemo med seboj, bi morali tudi države članice oziroma njihovi organi za preiskovanje, odkrivanje in preprečevanje. Hvala. Najlepša hvala. Samo štiri ste se prijavili k besedi. Številka tri. Izvolite. Um, ich bin David Berendes und komme aus Wern an der Lippe. Uh, die Zeiten haben sich geändert. Hvala za besedo. Časi so se spremenili, spremeniti pa moramo tudi naš pristop. Šte, moji predhodniki so omenili številne ukrepe, s katerimi bi lahko izboljšali varnost državljanov Evropske unije. Ampak ne smemo pa pretiravati, kajti tisti, ki žrtvuje svobodo za varnost, bo ob koncu izgubil oboje. Ukrepi za sodelovanje so zelo pomembni, kajti obstoječa zakonodaja policiji in pa obveščevalnim službam že daje na voljo dovolj pravic, dovolj pristojnosti. Ne smemo pa pretiravati in zdaj zaradi terorističnega napada povsem omejiti eh, državljane in jim vzeti svobodo. To je zelo pomembno. Nikako ne smemo svobode žrtvovati za varnost. Hvala. Now, two, 245. Dobr dan, sem Toni Coelho, prihajam iz Portugalske. Zahvalil bi se za priložnost, ki ste mi jo dali. Torej, prihajam iz severa Portugalske in hvala, ker lahko zdaj spregovorim mladim evropejcem o vprašanjih povezanih z varnostjo. radikalne, radikalizirane skupine ne smejo ogroziti razvoja Evropske unije. Danes se vsakodnevno soočamo z novicami o orožju, o nasilnih napadih in določeni prebivalci Evropske unije, morda na podeželju, prav tako, se prav tako čutijo napadene. Naprimer, lovci na podeželju, kar naenkrat se jim želi oduzeti orožje. Predstavljam tudi lovce in menim, da se lovce nekako izrinja, skuša izriniti. Skuša se jim onemogočiti izvajati njihovo dejavnost. Evropska unija pa ne sme pozabiti na te ljudi, kajti tudi podeželje je treba zaščititi. Ohranjanje vrst, naprimer. Ohranjanje vrst izvajajo tisti, ki ostajajo na podeželju. In tudi lov je ohranjanje vrst. S tem ohranjamo in krepimo biotsko pestrost in to v imenu celotne regije, celotne portugalske. Hvala. 571. Izvolite. Dobro dan, sem Everda Rejker iz eh, skupine demokratov iz Belgije in tudi uh, prihajam iz Vandama in izpostavil bi, da je treba okrepiti informatiko na področju izmenjave podatkov. Sočasno pa bi želel povedati, da je danes mednarodni dan boja proti rasizmu in diskriminaciji in mislim, da ne moramo zajamčiti uh, varnosti po vsem svetu, temveč moramo začeti pri sebi in da moramo vsak pri sebi razmisliti o tem, ali stigmatiziramo ljudi iz določenih regij kot teroriste. Sočasno pa moramo torej se ozreti proti sebi, tako da bomo manj rasistični, manj diskriminatorni in tako moramo delati proti spremenjeni družbi. Pa še eno izjavo bi podal in citiral besede najmanj popularnega predsednika ZDA, da je Bruselj pravzaprav luknja pekla, ampak pravzaprav prav v tej luknji pekla moramo poskrbeti, da bomo eh, naredili napredek. Torej več izmenjave podatkov, več informacijske eh, tehnologije in kar zadeva varnost, najprej se moramo pogledati v ogledalo. Hvala. Hvala. Zadnji na vrsti 148. 148 kdo sedi na mestu 148. Najlepša hvala. Prihajam z Danske. Strinjam se s prvim zvodnim govornikom, ki je dejal, da moramo v Evropski uniji okrepiti sodelovanje in s tem poskrbeti za več varnosti organi, ki so za to pristojni, vsekakor morajo med seboj bolje sodelovati in s tem tudi ustvariti medsebojno zaupanje, tako med njimi, kot tudi med samimi državljani. V, v opombah k današnjemu dnevnemu redu piše, kako lahko najbolje preprečimo uh, terorizem oziroma podobne dejanja. Mislim, da bi sicer morali sodelovati, ampak nikako ne smemo svobode žrtovati za varnost. Nikako ne smemo, ne vem, ne nehno nadzirati državljanov. Pogledati si moramo, kaj Evropska unija počne naprimer na drugih področjih. In vsekakor okrepiti sodelovanje med državami. Država, države članice že imajo zakonodaje, ki omogoča ustrezen boj proti terorizmu in morda bi lahko samo povezali države med seboj na boljši način. To je zelo pomembno. Jaz bi dejal, da je treba še naprej se boriti za svobodo eh, in tudi za svoboščine vseh državljanov Evropske unije. Samo tako bomo lahko zmagali v tem boju nikako ne smemo pozabiti na naša načela. Ta boj je pomemben, čeprav ni vedno prijeten. Najlepša hvala. Zdaj pa se vrnimo k gospe Mecola in gospe Makovej. Najprej dam besedo gospe Mecoli, zdaj pa bomo res zelo pazili, koliko časa govorite. Hvala, gospa predsedojoča. Um, ker še nismo govorili mojega maternega jezika, bom zdaj govorila mal težko. In kot prvo bi se želela zahvaliti vsem tistem, ki so se odeležili te razprave. Strinjam se s prvim govornikom, da ne bi smeli početi preveč, kajti če bomo omejevali svoboščine, za katere smo se tako močno borili v Evropski uniji, bi to pomenilo, da so teroristi zmagali. Kar se mene tiče, eh, jaz sem se res zelo borila, da se je moja država vključila v šengensko območje in če bi morali vse to um, zdaj razdreti, bi bilo grozno, kar pomeni, da se moramo bolj boriti za evropski projekt. To sočasno pomeni, da moramo braniti prav vsakogar. Tiste, ki živijo v mestih in tiste, ki živijo na podeželju. Sem mati in imam otroke, ki me sprašujejo, zakaj na poti v šolo ali pa na javnih prostorih posod vidijo vojake. In če primerjam življenje mojih otrok uh, z mojim načinom življenja, ko sem bila otrok, menim, da je današnje življenje otrok veliko težje. Veliko težje mi je poskrbeti, da, bo, da, da bodo moji otroci, uh, moji otroki varni, kot pa je bilo to za moje starše. Kar zadeva podatke, moramo storiti res še veliko več. Če bomo organom za preiskovanje in pregon dajali več pooblastil za izmenjavo podatkov in informacij, potem bomo lahko ustavili to vrstne napade tako se nam ne bo treba vračati v ta parlament in znova govoriti o novem tragičnem dogodku. Še naprej se bomo borili in obljubljam, da je to naša namera v tem parlamentu. Najti moramo ravnoteže med varnost in svobodo. Hvala lepa, sedaj pa gospa Makovej in znova bodite pozorni na čas. Dve minuti imate. Uh. Uh, Hvala, gospa predsedojoča. Torej, tudi jaz bom sledila Robertinemu uh, zgledu in govorila v materiščini, torej v romuščini. In upam, da je v dvorani kakšen Romun. Je kakšen iz Romunije med vami? No, nadaljujmo. Ne. Ne. Nikakor ne nameravamo eh, krniti svoboščin in svobode državljanov. Pravzaprav edin naš načrt je, da ohranimo način življenja, kot ga živimo v Evropski uniji. Včasih se bomo morali odpovedati določenemu ugodju, če ne bomo želeli kršiti zasebnosti. Vse informacije o kazenskih uh, Eh, kartotekah, o prstnih otisih. Te informacije obstajajo v državah članicah. Problem pa je v tem, da se te informacije doslej niso izmenjevale. Zato so uh, se zgodili napadi in tisti, ki je govoril o sodelovanju in izmenjavi informacij, ima povsem prav, kajti informacije so na voljo in treba jih je deliti. Naslednja stvar je preglednost. Borimo se za preglednost, da bi vedeli, kdo so dejanski lastniki podjetij, zato da bi preprečevali pranje denarja, ki financira terorizem. Borimo se proti korupciji in davčnim utajam, kajti vse to uh, je potem um, denar, ki, s katerim se financira terorizem. To je torej namenjeno našim državljanom. Na ta način eh, prihranjujemo sredstva davkoplačevalcev. In v zaključku naj dodam, da moramo biti skupaj, vendar pa moramo sočasno eh, dobiti zaupanje državljanov v evropske ustanove, kajti vsi državljani ne zaupajo evropskim ustanovam. To pomeni, da potrebujemo manj ustanov in potrebujemo porabiti moramo manj denarja. To je bistvenega pomena. Mislim, da moramo vsi biti enakopravni. Hvala. And I mean, I hope the visitors see how... Upam, da obiskovalci eh, vidijo, kako smo strogi in upam, da se ne bojite mene in mojega eh, kladivčka, ampak le tako eh, lahko izvedemo vse v ustreznem času. Zdaj pa zadnja to tema, o kateri bomo govorili, ki je izjemno pomembna, podnebne spremembe, varovanje našega planeta. Že vidim, da nekateri dvigujete uh, liste. Zdaj pa vabim uh, gospod Magdo Stokovič, direktorica organizacije Friends of the Earth, Europe, da bo pravzaprav nas vse nekako upeljala to temo. Hvala, gospa predsedojoča. Uh, Eh, tukaj smo v nujnih eh, razmerah, spreminja se podnebje in to ni laž, kot trdi Donald Trump. Ljudje že čutijo posledice podnebnih sprememb po vsem svetu in tudi v Evropi. Svet eh, je priča, da se temperatura na svetu dviguje celo za več kot tri stopinje Celzija in Evropa mora storiti vse, da bi to, ta dvig. Uh, temperature zadržala na 1,5 eh, stopinj Celzija. Zato pa eh, moramo imeti svet brez fosilnih goriv do leta 2030. To pomeni, da ne smemo biti več odvisni od fosilne energije in še naprej se ne smemo eh, pravzaprav omejevati na fosilno prihodnost. To pomeni, da moramo nehati financirati infrastrukturo za nafto in plin. Sočasno pa moramo množično okrepiti uh, projekte z obnovljivimi viri energije, tako v mestih, potrošnikih in energetskih sistemih. In naše gospodarstvo mora postati krožno. Državljani so že v prvih vrstah energetske preobrazbe, organizirajo se v lokalne obnovljive projekte, v projekte energetske učinkovitosti in na ta način iščejo pot ven iz odvisnosti od fosilne energije. Ampak tudi odločevalci morajo podpreti pravični prehod. Osredotočili smo se na Eh, poštena, dostojanstvena delovna mesta in poskrbeti moramo za to, da nihče ne bo ostal za, uh, ozadaj. Ponosna sem, da sem poljakinja in sramujem se tega, kar počne polska vlaga na tem področju. Mislim, da moramo vsi evropski državljani tukaj zahtevati odgovornost od naših uh, voditeljev. Pogledati moramo, kaj počnejo v svojih državah na področju podnebnih sprememb in energetske politike. In tudi od po evropskih poslancev moramo zahtevati, da bo energetski svež, o katerem govorite, po vaši razpravi bolj ambiciozen, kot je bil eh, preden je prišel v Evropski parlament, ne pa da bo manj ambiciozen. Hvala lepa. And now for the reaction. Sedaj pa se bodo odzvala dva evropska poslanca. Najprej dam besedo gospodu Eichautu iz skupine zelenih eh, zavezništva Evropske levice. Izvolite. You, hvala, gospod predsedujoča. Najlepša hvala vsem, da ste tu in da govorite o tovrstnih temah. Mislim, da je res zelo dobro videti, da imamo sedaj 60 let že Evropsko unijo in imamo lahko tovrstne razprave, ampak sočasno. Uh, tudi se mi zdi, da vidite, kakšen problem imamo, kajti če poslušate dan, dan, današnjo razpravo, se zdi, da se vsi strinjamo, ampak uh, Nikar se ne motite, ne strinjamo se. V tem parlamentu imamo močne politične razprave. To je dobro, to počnemo v demokratičnem procesu vendar pa in v prostoru, vendar pa so med nami zelo velike razlike in tega se morate zavedati. Ko nekdo govori o, o, ti, o taji davkov, eh, potem kar hitro kdo pomeni, kdo drug reče, da gre za konkurenco na področju davkov in je upravičeno, da se spustimo do tekme do dna. In pa poštena trgovina, seveda, krasno, da bi jo imeli, ampak potem se moramo vprašati, zakaj lahko um, podjetja tožijo uh, vlade. Tako da morate vedeti, da so potem. Uh, Eh, tukaj med nami politiki, ki si pravzaprav to, vrstnih, eh, to vrstnega razvoja želijo. In to so odgovori, na katere iščemo vprašanje. Niste vle tudi za podnebne spremembe. Vsak bo rekel, o, kako lepo je pariški sporazum. Paruški, pa, pariški sporazum je res temeljnega pomena, vendar pa jih morate vedno vprašati, kaj pa boste spremenili v politiki, da boste dosegli zaveze iz tega sporazuma. Pravkar smo na nizozemskem imeli volitve, le tri politične stranke eh, izvajajo pariški sporazum. Liberalci, krščanski demokrati, celo socialni demokrati, oprosti, uh, te politične stranke niso storile dovolj, da bi dosegli cilje iz pariškega sporozuma. In to je tisto, o čemer se moramo pogovarjati. Seveda, krasno je, da imamo 60 let demokracije, vendar bodite um, pozorni do tega, kaj počnejo vaši politiki. Ne le, da zelo lepo govorijo, poskrbeti morate, da bodo tudi ukrepali. Hvala. Um, Hvala. Torej, dobiš nagrado za poslanca, ki se je najbolj držal odmerjenega časa. Gospod Lajnen, ki smo ga že nekoliko slišali, da je bil omenjen iz Alde. Ja, zelo vesel sem, da ste vsi tukaj v plenarni dvorani. Sem, poleg tega, da sem poslanec, sem tudi predsednik mednarodnega evropskega gibanja in upam, da bomo imeli novo evropsko gibanje ob 60 obletnici rimske pogodbe, kajti ta Evropska unija ni namenjena vladam, temveč državljanom. In vse predolgo so državljani spremljali, kaj se počne v Štrasburu in v Bruslju, niso pa bili dejavni. In zelo vesel sem, da je na tisoče državljanov v zadnjih eh, tednih odšlo na ulice, na trge in tudi naslednji naslednjo soboto v Rimu bo deset tisoč ljudi demonstriralo za Evropo, za Evropo, ki daje upanje, ki daje zaupanje in ki nudi varnost, Evropo, ki obstaja za prihodnost. In to so politike, ki jih potrebujemo v 21. stoletju. Že veliko let sem dejaven na področju zaščite okolja, še preden je sploh eh, zelena stranka bila ustanovljena, ampak kakorkoli že. Uh, mislim, da s to nalogo opravljamo skupaj. Industrializacija se je v Evropi začela pred 250 leti in mislim, da je naša naloga, da smo svetovni voditelj, in predsedujočem tudi delegaciji za Kitajsko. Vidim, kaj tam počnejo, preskakujajo nas z velikimi koraki. Zato moramo res storiti vse, kar lahko, ne le, da vse ostane na deklarativni ravni, ko govorimo o krožnem gospodarstvu in varovanju okolja, temveč moramo poskrbeti, da bomo imeli tudi ustrezne tehnologije. Naša podpredsednica je bila predsednica za industrijsko politiko in vem, da so se na Kitajskem odločili za deset ključnih področjih, kjer bodo razvijali najboljšo tehnologijo tehnologijo, um, električni avtomobili, obnovljive energije, električni avtomobili, ki sem jih že omenil. Um, skratka, v Evropski uniji moramo res poskrbeti, da bomo zagotovili uh, gospodarski, tehnološki napredek, sočasno pa tudi um, zaščitili našo mati naravo. Hvala. Brzo klevanja, torej dam besedo številki 67. Naš prispevek, prosim. madame la présidente euh, la vice présidente de me donner euh, Hvala lepa, gospa predsedujoča, da ste mi dali besedo. Sem Antonet Tiel iz Lijona. Res je, da je podnebna kriza za mnogimi krizami, ki jih danes doživljamo, ampak še nedolgo tega je bil so podpisali poslanci sporozum s Kanado o trgovini, ki bo nedvomno privedel do več trgovanja med obema državama. Verjetno pa bo privedel tudi do več odpadkov in uh, izpustov oglika. Ne gre tu za neke vrste nezdružljivost med odločitvami, ki so bile sprejete v Parizu leta 2015 in tem učinkom svobodne trgovine, ne gre za neko neskladje tu, kar zadeva učinek enega na drugo. E, tu bi želel slišati vaše mnenje. Hvala lepa, sedaj pa številka 250. E- Dobar dan, sem Ricardo Rico Nassau iz Portugalske. Dobar dan vsem kar zadeva okolje. Dovolite, da izrazim nekaj misli. Mislim, da iščemo rešitve za te težave, po drugi strani pa bi morali obravnavati tudi problem ljudi, ki jih učinki podnebnih sprememb že zadevajo. Veliko je bilo govora o vprašanju, okoljskih beguncev, gre predvsem za ljudje, ki živijo v tihomorskem področju in Vrhunsko sodišče Nova Zelandija, ko so se naj obrnili, je reklo, da ne priznava koncepta podnebnih beguncev, če tudi je bila njihova domovina uničena, opustošena. To pomeni, da mora biti to pomembna tema tudi v Evropi. Govorimo že o begunskih krizah, vendar pa ni prav, da govorimo samo o tem, kako bomo rešili begunsko krizo. Najti moramo tudi alternativne rešitve za tiste ljudi, ki potrebujejo našo podporo, da bi lahko prišli v Evropo tukaj našli svobodo in enotnost vseh evropskih državljanov. Hvala. Hvala. 691, prosim. Tag, mein... Hvala lepa, sem Jens Buket, tudi jaz prehajam iz Vrzelna. Imam dve vprašanji. Živimo v Evropi, v enem najbogatejšem delu sveta in kljub temu vedno znova znižujemo podnebne cilje. Gospe in gospodje poslanci, vsi vozite veli, visoke, velike avtomobile z uh, visokim iz, uh, izpuhi. Zakaj se tako malo ceni električna mobilnost v Uniji? Smo v Bruslju, v Belgiji, kjer imamo slabe jedrske elektrarne in je situacija tako nevarna, da so morale um, uh, nemške zvezne države vložiti tožbo, da bi bile te elektrarne ustavljene. Uh, tukaj uh, se le krepijo nadaljni dobički energetskih koncernov in to na račun tega, da, se, da lahko ta industrija trajno škodi našemu okolju. Energi, uh, Evropska unija zelo malo ustvari iz obnovljive energije, uh, glede na zmogžni, zmoglj, zmož, zmogljivosti, uh, ki jih imamo, je to res bedno. Rad bi vedel, glede na to, da če smo vle v eni Evropi, na enem svetu, zakaj naše možnosti ne izkoristimo na boljši način. Hvala. Hvala lepa. In res zadnji prispevek iz dvorane je številka 223. Uh, Pozdravljeni, ime mi je Rejs, sem študentka na Evropskem inštitutu za eh, človekove pravice v Bruslju. Govorili smo že o predsedniku Trumpu, govorili smo o pariškem sporazumu, ampak Evropska unija je vendarle nekako v prvi vrsti v pogajanjih. In kako intenzivno bo Evropska unija poskušala vplivati na ZDA, ki so vodilne zlasti tudi kar zadeva emisije. Kako boste izvajali pritisk na ZDA za to, da bi te ostale pri pariškem sporazumu, kajti zdi se, da če se, jim, če se bodo ZDA odrekli temu sporazumu, bo samodejno padel tudi eh, interes pri drugih. Alexa. Sedaj pa znova bomo slišali modrosti mojih kolegov in začeli bomo z gospodom Michaeltom. Najlepša hvala. Bom skušal znova se omejiti na dve minuti, kajti sicer me boste potovkli z vašim kladivcem. Kar zadeva trgovinske sporazume. Mislim, No, morate vedeti, da sem jaz glasoval proti temu trgovinskemu sporazumu s Kanado in pravzaprav bi morali vprašati svoje poslance, zakaj so glasovali. Ampak sedaj gre ta sporazum v nacionalne parlamente. Torej, bolj še ni izgubljen. Vsak nacionalni parlament se bo moral odločiti, kaj bo storil pri tem prostotrgovinskem sporazumu s Kanado. Torej, to je pomembno vprašanje, ki ga morate zdaj zastavljati vsakemu nacionalnemu parlamentarcu, kajti glasovanje še ni zaključeno. Pomembno pa je, da se ne bomo spustili v past in rekli, da je trgovina sama po sebi slaba. Mislim, da je trgovina lahko nekaj nekaj dobrega, vendar ne na, na način, kakršno imamo zdaj. Želimo si boljšega sporazuma. Sporazum s Kanado trenutno ni dober, ampak mislim, da tudi drugih opcij, ki bi bile dobre, trenutno ni. Ricardo z Portugalske bi rekel, res je, to je vprašanje, kaj se bo zgodilo tudi z denarjem razvojne pomoči. Uh, v Evropski uniji, razen Švedske, nobena država ne izpolnjuje svojih obveznosti, mednarodnih obveznosti na področju razvojne pomoči. Vsi sedaj govorijo o NATO zaradi Trumpa, ampak vsi pa pozabljajo o dolgoročnih posledicah neplačevanja razvojne pomoči. To je zelo pomembno vedeti. Jenso iz Nemčije bi povedal, da jaz uporabljam kolo. Tako da morda imaš prav glede. Uh, morda imaš prav glede avtomobila, ampak voziti kolo v Bruslo je dokaj nevarno, ti lahko povem iz vlastnih izkušenj. Tudi kar zadeva jedrsko energijo, moramo tukaj izpostaviti komisijo, kajti Evropska komisija dovoljuje subvencije iz Združnega kraljestva in a, Mačarske, da gradijo nove jedrske elektrane. To je ta nor razvoj, ko omogočamo subvencije za izgradnjo novih Eh, jedrskih elektrarn in tega smo, zaradi tega smo potem uh, bolj odvisni od Putina. Sedaj pa še zadnjih 15 sekund namenjam Trumpu. Prav. Na koncu in res to verjamem, država, ki izbere prehod v zeleno gospodarstvo kot prva, bo imela vodilno vlogo na mednarodni ravni in na ta način bomo lahko prepričali Trumpa. Zdaj misli, da lahko še naprej rodari, ampak na, na, na tak način se oklepa starih delovnih mest, medtem ko zeleno gospodarstvo bo ustvarilo nova zelena mesta in na koncu bomo pokazali Trumpu, kaj to pomeni in tudi on se bo preobrnil oziroma prav, sprevrnil. Antoine, as well, uh, trade policy will change, there is no doubt. I mean trgovinska sporozuma se bo vsekakor spremenila, CETA in TTIP sta bila prva primera tega, da se vzdušje med javnostjo spreminja. Eh, parlament pa bo tudi v prihodnje imel vedno klauzulo o trajnosti v vseh eh, sporazumih o trgovini, ki bo namenjena strožjim socialnim standardom. In želel bi si, da bi se trgovalo tudi z, trgo, z solarnimi paneli in to vrstno tehnologijo. Torej, dobro bi bilo, če bi se s to vrstnimi izdelki lahko trgovalo brez ovir, tako bi se lahko trajnost hitreje razširila. Podnebje je vsekakor velik problem. podnebni begunci so že danes velik problem. Avstralija nažalost je tukaj spodletela, ampak meni so potem kasneje povedali, da je Nova Zelandija kasneje sprejela nekaj teh beguncev, ne pa Avstralija. Evropska unija se zazema za razvoj električne mobilnosti. Vse preveč smo se osredotočili na dizelsko tehnologijo, ki je na nek način boljša, ampak na drug način spet slaba za onesnaženo zraka. Uh, In če si pogledam, kaj počne Elon Musk v ZDA in kaj počnejo po drugi strani tudi Kitajci, ti zelo promovirajo električno mobilnost, to pomeni, da je skrajni čas, da se z vsemi našimi močmi in veščinami osredotočimo na to temo. Res je, le 20 odstotkov obnovljivih virov energije imamo, ampak lahko vam povem, da jaz prihajam iz Nemčije in mislim, da smo z Dansko, Avstrijo in morda Švedsko tukaj pravzaprav predrli let na področju obnovljivih virov energije in upam, da bodo druge države članice kaj kmalo sledile, kajti čez nekaj eh, let bomo lahko imeli pavšalno stopnjo za, oziroma pavšalno ceno za elektriko, zaradi tega, ker bodo stroški obnovljive energije eh, ničelni. Seveda bo vzdrževanje tehnologije nekaj stalo, ampak energija sama ne. Sedaj pa preživeli smo torej 8 let Busha, torej bomo preživeli tudi nekaj let Trumpa. Bodimo optimistični, mislim, da ZDA v tem svetu ne bo zaustavila podnebne politike. Hvala lepa. Um, Rada bi se vam vsem zahvalila v prvi vrsti za to, da ste sploh v dvorani. Ena najpomembnejših stvari in vidikov Evrope je, da ljudje prisluhnejo drug drugemu. Tudi to zna biti težko. Podpovdne je bilo dolgo, ampak upam, da vam je bilo zanimivo. Bilo pa je tudi zapleteno, kajti vse teme nam seveda imajo veliko vidikov uh, in tudi slišali smo lahko veliko pogledov. Tako da upam, da ste uživali v tej izkušnji. Poslanci v tem parlamentu sicer običajno sedimo na vaših sedežev in kot je en od poslancev rekel, se ne strinjamo vedno, vendar moramo najti skupna tla in seveda zaradi tega uh, sklepamo kompromise. In v današnji politiki je pravzaprav beseda kompromis včasih razumljena kot šibkost, ampak z evropske perspektive potrebujemo uh, te razlike, ki se potem nekako zlijajo v kompromis, tako da lahko najdemo pot naprej. To včasih zahteva svoj čas in to je bilo odraženo tudi v nekaterih vaših komentarjev. Tistim poslancev, ki so prispevali k tej razpravi, se iskreno zahvaljujem. Res je dobro, da ste prišli. Hvala lepa. Can I, can I Še nekaj bi dodala. Mnogi poslanci so prišli v dvorano, pa so potem tudi odšli, pa niso dobili priložnosti, da bi prispevali. Rada bi se jim zahvalila, kajti ta teden je res zelo poln, naši dnevni redi so zelo natrpani ta teden, tako da je zelo lepo, da so izkazali interes. In tistim, ki so sedeli za panelom, eh, za to, da so nam podali nekaj zamisli za razpravo, se zahvaljujem za, vaš, za njihove prispevke in za to, da ste bili. Uh, a, z nami. In seveda ne na zadnje se zahvaljujem predsedniku Tajanju, da je bil toliko časa z nami. Vem, da se kar trgajo za vas, ampak vidim, da vam je ta dogodek res zelo pri srcu. In to, da se zbližate z državljani, vem, da je zelo visoko na vaši agendi. Hvala vam. In res, kot zadnje, besede. Prihajam iz zelo majhne države članice Irske in rada bi vam zagotovila, da če tudi ste majhni, lahko uh, povzročite spremembe, lahko se stvari zaradi vas spremenijo in lahko ste tudi v predsedstvu parlamenta. To dosežete v parlamentu s tem, da sodelujete in s tem, da se spoznate. Enako je v šolskih društvih in v športnih društvih. Stvar ni veliko bolj zapletena, le večji kraj je, večje so številke večjih jezikov, ampak mislim, da nam je vsem jasno, kaj si želimo. Želimo si boljše Evrope, ne le za to generacijo, temveč tudi za vse generacije, ki še pridajo. Vendar pa nam morate vi pomagati zgraditi tako Evropo. Hvala.